die sitzung ist wieder aufgenommen. nadaljujemo z zasedanjem. gospe in gospodje, zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo. ima kdo kakšen, kdo kakšen, kaj nasprotuje temu? ne, potem je od